ima nobenih pripomb, potem je zapisnik z včerajšnje seje sprejet. Naslednje sporočilo. Pristojni organi iz Francije so predsedniku poslali zahtevo za oduzem poslanske imunitete in sicer gospodu Jean-François Jalku ter tudi gospodu Jean-Marie Le Penu, zaradi tega, ker zoper njo poteka da pos, potekajo postopki. Skladno s poslovnikom smo te prošnje poslali pristojnemu odboru v Evropskem parlamentu, to pa je odbor za pravne zadeve. Predsednik je strani skupine ILS e tudi prej.